16 eh, poslovnika mi nalaga, da vam povem, da nobenih predlogov sprememb včeraj do 8.30 nismo dobili, torej ostane dnevni red tako, kot je bil predlagan. Prehajamo na točko dnevnega reda.